skoriščali tudi naši otroci. E, s tem, da podpišemo ta dokument, se pa delo seveda ne končuje, to je šele začetek. Hvala lepa, gospa Ek, s tem eh, končujemo razpravo in glasovanje bo jutri. Mi pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Naj vam samo še enkrat povem, da moramo končati ob polnoči. Po polnoči bi namreč imeli težave s tolmačenjem in s tem bi se podaril program ne samo danes, temveč tudi jutri. Zato prosim, govorite kratko in jedrnato, tako da bomo tudi prihranili nekaj časa. Prosim, da se držite predvidenega časa. Naslednje je poročilo kolege Koelja, uporaba določ šengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na šengenski informacijski sistem v Bolgariji in Romuniji. Besedo ima poročevalec Karlo Skveljo, štiri minute, prosim. Eh, komisarka malmstrm kolegice in kolegi rad bi omenil štiri točke prvič eh, postopek ocenjevanja sklenjeno je bilo leta 2007 Romunija in Bolgarija sta sodelovali pri integraciji v šengenski prostor svet je seveda vse moral oceniti in zaradi tega je treba tu upoštevati vse pogoje, eh, ki veljajo za uporabo eh, teh sistemov. Treba je torej eh, upoštevati varstvo podatkov, vizumsko politiko, sodelovanje, delovanje, In eh, s temi podatki smo že začeli, torej mi smo začeli preverjati, ali države članice, ali ti dve države članice upoštevata pravila glede varstva podatkov. To je pogoj za dostop do eh, šengenskega informacijskega sistema in za izmenjavo in podatkov med eh, državami. Če je to zagotovljeno, potem je s tem tudi opravljen prvi eh, korak, možne so tudi kontrole na notranjih mejah. Eh, svet je parlamentu poslal eh, osnotek resolucije, ni pa poslal ocen in poročil, eh, s katerimi lahko tudi parlament potem eh, dal svoje utemeljeno mnenje. Šele ko je parlament ustrajal, je svet poslal poročilo. Hvala tudi veleposlaniku Romunije, ki je poskrbel za rešitev, za premagovanje te blokade. Dali so nam eh, na voljo tudi zaupne dokumente in eh, odstranili so oznako limited. Imamo pa še druge probleme in sicer svet in parlament se morata zelo hitro dogovoriti glede prenosa zaupnih eh, dokumentov. Sedaj pa k oceni Bolgarije. Ugotovili so napake pri uresničevanju uh, priporočil Poleg tega je prihajalo tudi do težav pri izmenjavi podatkov. Bolgarija je potem seveda ukrepala in 27. aprila je svet potem dejal, da izpolnjuje Bolgarija pogoje. Romunija je imela tudi določene težave pri dveh zakonih in sicer o osebnih podatkih. Ter, eh, tudi pri usklajevanju podatkov. Romunija eh, lahko pa sedaj izpolnjuje vse pogoje in tako lahko damo zeleno luč za Romunijo in za Bolgarijo glede varstva podatkov. Potem pa eh, Eh, šengenski ocenjevalni mehanizem. Eh, menimo, da je potreben hiter sistem, preprost sistem. Oktobra je komisija ocenila Eh, ta mehanizem in izkoristila tudi priložnost, da daje pobudo na tem področju. Hvala lepa, eh, gospod Kveljo, sedaj pa komisarka Malström. Gospod predsedujoči, gospod Koeljevo, dame in gospodje. Prepričana sem, da bosta Romunija in Bolgarija naredili vse, kar morata za to, da se Eh, marca 2011 eh, sprosti nadzor na mejah. Tu bomo seveda podpirali obe državi za to, da bi prišli skozi evalvacijski mehanizem oziroma postopek Schengna. Stvar sveta je, da izpelje šengensko evalvacijo, in svet se bo odločil, kdaj se umaknejo, umakne nadzor na notranjih mejah. Te stvari potekajo, zato je danes še težko oceniti, kako stvari stojijo. Vendar pa do sedaj je bilo narejenih nekaj uspešnih korakov, kar se tiče varovanja podatkov, kar zdaj obema državama omogoča, da vstopite oziroma da dostopate do uh, informacijskega sistema. Gospod Kojljo je že povedal, da morata Romunija in Bolgarija obvestiti svet, kako napredujeta in eh, dejansko je takšen mehanizem, da države članice obveščajo svet, kako izvajajo priporočila, glede na to, da je zdaj sistem eh, v popolni pristojnosti sveta. In zato je tudi stvar sveta, da bo parlament ustrezno obvestil. V tem kontekstu bi se rada odzvala na to, kar ste rekli. Eh, vsekakor bom jeseni bomo predlagali novi elovacijski eh, mehanizem za podporo Lizbonski pogodbi in eh, mislim, da bosta obe državi in parlament morali biti vključeni v to, zato da se ohrani medsebojno zaupanje in zato da, se, da vsi ustrezni ukrepi omogočijo uma, umik nadzora na zunanjih mejah, še posebej, kar se tiče policijskega sodelovanja in viznega režima seveda morate biti, mora biti parlament o tem obveščen in s tem novim mehanizmom želi komisija odpraviti težave pri obstoječem mehanizmu. V tem trenutku dejansko ni spremljanja uh, izvajanja priporočil, ki se tudi ne izvajajo vedno in dejansko bomo tu zelo veseli tudi vse vaše podpore. Hvala, gospod predsedujoči. De, de Nadaljevali bomo s tem, da vam bom jemal besedo, eh, kaj ti zdaj imamo zelo malo časa, eh, če želimo končati. Torej vsakih deset, deset sekund vam dam več, potem pa vas prekinem. Za EPP gospa Nedelčeva. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, zahvaljujem se gospodu Koelju za eh, to poročilo. Na podlagi uh, Eh, evalvacije o varstvu podatkov, lahko rečemo, lahko gotovimo, do kakšne mere se bo dalo uporabiti sistem v Bolgariji. Veselimo se, da bo možno pristopiti k sistemu SIS in uh, predvsem je seveda naš, naša želja, da se umakne nadzor na mejah, in uh, sedanja bolgarska vlada se je resnično trudila, da bi prišli do tega. Šengenski prostor je ne le prostor svobodnega eh, pretoka, ampak pomeni tudi veliko carinsko sodelovanje, še posebej, kar se tiče trgovanja z ljudmi in tihotapljanja bolgarski pristop k Schengnu je dejansko pomeni sanje Bolgarije za to, da bi s tem dejansko dokončno pristopila v Evropsko unijo. Seveda pa bo vse to vendarle še stvar uh, upoštevanja priporočil. Eh, konstruktivni dialog se mora nadaljevati in takšen transparentni dialog bo tudi jamstvo, da boste obe državi uh, dejansko obravnavali temeljne pravice kot stvarnost. Gospod Enciu, za dve minuti v imenu skupine SD. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, včeraj smo praznovali 25. obletnico eh, tega pomembnega dogodka, namreč mobilnosti v Evropi brez meja. In gospa Malmström je povedala, da je Schengen naj, eden najpomembnejših simbolov, največjih simbolov Evrope, ki je resnično lahko drugačna in ki lahko spremeni vsak dan vseh državljanov. Nekdo drug iz komisije je rekel, da je Schengen zgodba o uspehu, evropska zgodba o uspehu zadnjih 30 let in zato bi uh, voščil vse najboljše Schengnu, vse najboljše svobodi in za nas uh, gre resnično, za nas pa bi bilo najlepše darilo umik nadzora na mejah. Gre za pomembne zadeve tako za Bolgarijo kot za Romunijo, ki sta obe pripravljeni dokazati, da sta sposobni vstopiti v šengenski sistem. In sicer v korist romunskih in bolgarskih državljanov, ampak tudi v korist vseh evropskih državljanov, zato da bomo imeli dejansko pravo Evropo brez meja. Obe državi članici bosta seveda morali upoštevati časovnico, ki jo je postavila komisija. In vesel, veseli smo, da je parlament tudi odigral svojo vlogo jamstva ustreznih pravic. Torej, tu imamo transparentno sodelovanje med evropskimi inštitucijami in smo priča postopku, ki se dejansko tekoče in hitro odvija v korist vseh. Bodimo pa seveda jasni, Evropska unija ne sme razmišljati o ničemer drugem, kot o tem, da služi svojim državljanom, torej potrebujemo svobodo in evaluacijo, novi sistem ocenjevanja, kot je povedal gospod Koeljo, pa bo omogočil izboljšanje enakosti državljanov, mobilnosti in svobode v Evropi. gospa Grisbek za skupino Alde. Spoštovani, pred nekaj dnevi smo z gospodoma Buskom in Barozom eh, preznovali sprejem šengenskega oziroma oblikovanje šengenskega prostora, danes pa postavljamo spet konkreten eh, kamen, mejnik eh, v zvezi z odločitvami sveta. Namreč smo dejavni ne le, da razmišljamo eh, o odgovornostih na tem področju gre torej za ukinitev eh, mejnega nadzora na mejah za Bolgarijo in Romunijo, ki bodo posledica teh ustreznih ocen. Kmalu bi bilo treba biti, bomo v stanju zagotoviti ustrezne razmere za to in to je seveda zelo pomembno za to, da se tudi ti dve državi vključita v šengenski sistem in tako omogočimo boljšo varnost Eh, blagostanje ne le za ti dve državi, ampak za celotno Evropsko unijo. Tu imamo seveda težave migracij, eh, ilegalnih prehodov eh, in drugih zadev, s katerimi se bo treba okvarjati. Govornica je bila prekinjena. Za eno minut, et, ena minuta za zelene gospa Ždanoka. Okay. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, komisarka. To vprašanje je zelo pomembno seveda za obe državi. Tudi sama prihajam iz nove države članice in dobro se spomnim, kako se je Latvija želela priključiti šengenskemu območju in v zvezi s tem bi pozdravila pristop tudi Bolgarije in Romunije. Vendarle, v tem kontekstu bi rada povedala, da so bile ugotovljene nekatere težave. In v zvezi s tem se naša skupina strinja z gospodom Koeljom, da potrebujemo nadaljevanje tega postopka. Namreč parlament je treba obveščati, kako se rešujejo problemi. In pri tem je treba upoštevati tudi naše, našo skrb glede varovanja podatkov. upam tudi, da tu ne bo drugih težav za pristop k sistemu SIS. Hkrati pa se strinjamo z gospodom Koeljom v zvezi z novim evalvacijskim sistemom Schengena, namreč mislimo, da bi parlament moral imeti možnost, da uh, nadzoruje, da spremlja uh, zadeve tukaj in veselim se tega, kar je gospa Malstrojeva povedala, namreč da tudi tako bo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 Oprostite, zdaj začnite še enkrat, prosim. Ja, yes, okay, thank you. Romunija in Bulgarija prijeli dorobek Schengen v raz. Romunija in Bulgarija sta sprejeli uh, e, e, e, uh, šengenski pravni red leta 2007 in pravni red, ki ga ste ga sprejeli, torej najmlajši članici EU, eh, e je pomenil enega zadnjih korakov proti odpravi no, eh, nadzora na notranjih menjah z obima državama. Obe državi sta bili pozitivno ocenjeni, ko se govori o uh, nadzoru na mejah in uh, zato bi napake oziroma težave, pomankljivosti morali biti v kratkem odpravljene. Verjamemo, da boste obe državi kmalo tehnično sposobni, da se pridružita sistemu SIS-2, po možnosti seveda pred oktobrom 2010, kar je v skladu s časovnico. Skladno s tem bo mogoče odpreti Schengen za dve novi državi članici, ki boste izvajali ustrezno skrb v zvezi z nadzorom na mejah. Žal ne slišimo. Eh, schengen je bil pomemben seveda za verodostojnost eh, teh držav članic da zagotovijo varnost na svojih mejah in čeprav združeno kraljestvo ni član Schengna, pa uporabljamo določene eh, elemente šengenskega sistema pri boju s kriminaliteto. Na splošno šengenski pravni red daje dobro osnovo za boj proti kriminalu in drugim težavam. Po vstopu Bolgarije in Romunije v SIS pa bo prvo vprašanje, ali ti dve državi članici lahko zagotavljata ustrezen nadzor na svojih tleh, Eh, nadzor premikanja po celini. Kar se tiče eh, razvoja šengenskega sistema, je bilo so se postavljalo vprašanje v zvezi z stroški za to. Združeno kraljestvo izvaja nadzor in tu ni vključeno v te zadeve. In kar se tiče nadzora po drugih državah, bi bilo treba ustrezno financirati tudi nadzor, za, da se preprečijo gibanja, nezaželena gibanja. Tu govorimo o gibanju ljudi in blaga, namreč uh, vprašanje odprtih meja je še vedno stvar zaupanja in verodostojnosti ter upoštevanja ustreznih standardov vseh držav članic. Širitev informacijskega sistema omogoča uh, uh, več, daje več možnosti za širitev kriminalnih omrežij in združb in uh, tu, lahko, tu bomo morda potrebovali tudi še širše okrepe pri iz, izrabi uh, sistema, še posebej sistema SIS-2. Namreč, kako bo z hranjenjem biometričnih podatkov? Kritiki se tudi bojijo, da bi bilo mogoče s sistemom uh, politično oziroma nazorovati politične, stali, z političnega stališča nekatera gibanja in ljudi in z tem, ko se vedno več držav priključuje šengenskemu sistemu, je, ta, je to tveganje vedno večje. 500 tisoč računalnikov je danes, danes omogoča dostop do sistema Schengen in lahko se vprašamo, koliko, kako je z softverom v tem, teh računalnikih. Ob, ob, prihaja do uh, okužb z virusi, obstajajo špijonski, torej bohunski programi. Namreč eh, pri tem je treba povedati, da več širši, ko je sistem, več je možnosti, da kriminalci vstopijo van in ga izrabijo v eh, zlo, zlonamerno. Tu ne smemo izključiti možnosti zlorab, kar pa bo seveda v nasprotju z cilji, ki smo si jih zastavili en, eh, eh, zdaj prihajamo do postopka KHDI, torej pet kolegov bomo sprejeli za eno minuto, najprej gospod Antonescu. Gospod predsedujoči, rada bi se zahvalila eh, gospodu Koelju za njegovo poročilo. Rada bi mu tudi čestitala za njegovo delo. Posem podpiram to, kar je povedal pred nekaj trenutki in sicer ne le glede ocenjevanja, glede varnosti podatkov, ampak tudi glede drugih pod, eh, področji, ki jih je treba oceniti. Namreč svet mora zagotoviti izvajanje eh, in obveščanje vseh parlamentarcev o odločitvah, zato da bomo tudi mi lahko sprejeli ustrezne odločitve, pravilne in dobre odločitve. Hvala lepa hvala gospa basescu imate besedo gospa basescu hvala gospod predsedujoči najprej hvala gospodu coelhu za odlično poročilo ki je zelo pomembno za bolgarijo in romunijo rada bi povedala da imamo v Romuniji zakon, sprejet pred nedavnim, ki zadeva varstvo osebnih podatkov. In za nas je to pomemben napredek, saj si želimo resnično stopiti v šengensko območje. Ustrezno ministerstvo je zelo napredovalo na tem področju in zdaj imamo bolj jasne podatke v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti in to zadeva tudi uh, sistem Sikomar. S to reformo smo prišli do novih storitev, okrepili bomo sodelovanje s Frontexom, pa tudi z drugimi organizacijami v zvezi z nadzorom zemljskih meja. Gospod Luhan ima zdaj besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se pridružil tistim, ki čestitajo gospodu poročevalcu Koelju. Dejansko je naredil izjemno delo za Romunijo in Bolgarijo. Rad bi povdaril dejstvo, da je Romunija zgled dobre prakse, kar se tiče uh, pomorskega prometa. Uh, in Romunija in Bolgarija sta obe izpolnili vse zahteve za to, da se lahko vključite v sistem SES. Zato mislim, da mora tudi komisija narediti tukaj več in se bolj vključiti v podporo tema dvema državama, zato da bosta lahko izpeljali ostalo, preostale ocene in se vključili v ta sistem na ravni Evropske unije. To bo resnično pomenilo širitev EU na podlagi njenih pravih vrednosti. Z dobrodružstvom układu Schengen. Gospod Sikorski, e, Evropejci bodo vsi, e, imajo vsi korist od sistema SIS. Tu gre namreč za prost pretok e, blaga in ljudi in tu gre za pomembne dosežke Evropske unije. Toda, zato potrebujemo tudi ustrezno tehnično infrastrukturo, ki bo omogočala nadzor in spremljanje zadev. Po mojih izkušnjah eh, so naloge držav, ki vstopajo v Schengen, sprejetje in izpolnitev zahtev. To je vse seveda v naše skupno dobro in v, za našo skupno korist in varnost. Standarde pa je treba izpolniti. Zaključili bomo z gospodom Borosom. Rad bi, gospod predsedujoči, se zahvalil gospodu Koelju, ki je dejansko strokovnjak za šengenska vprašanja in je naredil opravil izjemno delo. Delovna skupina o Schengnu je pozitivno ocenila Bolgarijo in Romunijo in obe državi sta dejansko odpravili vse težave za to, da prideta do ustreznih, dobrih, pozitivnih rezultatov kar se tiče nadzora na zunanjih mejah, je seveda to zelo pomembno vprašanje in, vprašanje in tudi mi bomo delovali še naprej, eh, eh, tudi kar se tiče biometričnih podatkov. Vsekakor bi zaželel našim bolgarskim in romunskim prijateljem vse najboljše, eh, namreč podobno se je dogajalo že na Češkem, kjer, bi, kjer je bil odpravljen nadzor na notranjih mejah. To so dejansko zgodovinske zadeve za ti dve državi in upam, da bosta tudi ti dve državi izpolnili vse zahteve, obveznosti in pri tem želim tudi komisiji vse najboljše. Hvala. Hvala. Sedaj podajem besedo gospe komisarke Malmström, da se odzove na vse besede. Hvala lepa, predsedujoči in gospe in gospodje. Nimam kaj dosti dodati, saj se, se strinjate. Res je to razlog za proslavo in šengensko območje je dosežek Evropske unije, saj je omogoča prosto gibanje ljudi po Evropi brez meja in na to smo lahko ponosni. Upam, da bo šengen kmalo zrasel še za dva nova člana. Medtem pa je dostop do šengenskega informacijskega sistema seveda prvi pomemben korak treba je opraviti določeno delo v teh dveh državah na področju policijskega sodelovanja, kazanskega pregona in tako naprej. To bomo seveda zelo temeljito spremljali. Sama bom konec leta obiskala obe državi, da pokažem tudi podporo in da preučim napredek. Rada bi se tudi zahvalila obima državama za napredek, ki ste ga trenutno pravili. Zaupanje je pomembno tudi za druge članice, zato da bodo videli, videle, da obstajajo konkretni rezultati, zato da bomo lahko zgodbo uspešno zaključili in da bomo lahko povedali, pre, povečali preglednost sistema in povečali tudi vključenost Evropskega parlamenta pri oceni in izvajanju. Tudi to je pomemben korak in zato upam, da bomo lahko skupaj delali pri tem mehanizmu ocenjevanja. Zahvaljujem se tudi gospodu Koelju za delo, ki ga je opravil pri teh dveh eh, državah in se veselim nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Razpravo bomo zaključili s pripevkom poročevalca gospoda Koelja. Čestitamo vam, dve minuti še imate. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Štiri pripombe. Najprej bi se vam zahvalil za vaše prijazne besede in za dobro sodelovanje z poročevalci v senci. Drugič bi z vas spomnil, da obstaja širok konsens, da se vsi pravimo daktaj pobudi, ampak da zahtevamo tudi to, da se obvešča Evropski parlament po šestih mesecih in sicer o tem, ali so bila priporočila uresničena. Tretjič bi rad spomnil, da je tole prvi korak obstajajo še drugi koraki, ki jih je treba izvesti. Gospa komisarka Manštromova je to tudi že povedala. In četrtič in zadnjič bi rad eh, komisarki Manštromovi čestital za zagotovila, ki nam jih je dala namreč, da bo v jeseni predložila pobudo za zakonodajo za ocenjevanje postopek. Ti dve državi sta bili ocenjeni izključno strani sveta. Potrebujemo evropski sistem ocenjevanja, ki bo vključeval vse institucije. Svet, komisijo in tudi parlament. Potrebujemo pa tudi evropski sistem ocenjevanja, ki se ne bo opiral le na dva standarda. Torej, ne moremo zahtevati, da države, ki se bodo vključile v Schengen, ocenjevane bolj strogo kot kriteriji, ki smo jih uporabili pri tistih, ki so že del Schengena. Torej, vsi, ki se želijo Schengenu pridružiti in ki so že v Schengenu, morajo pokazati, da res izpolnjujejo šengensko zakonodajo in da je res možno da nadzirajo zunanje meje, kajti le tako bomo lahko za naš teritorij podali garancijo in za meje in za prost pretok oseb. Hvala lepa. Hvala tudi za dobro pravljeno delo, za pra, razprave razključena, glasovanje bo potekalo jutri, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, ki je hkrati tudi zadnja. In sicer gre vprašanje mm, komisiji v zvezi.